Treba pa je dati več podarka tudi reševalnim operacijam, še zlasti na morju. Veliko tega bi še lahko storili, da bi bili učinkovitejši pri upravljanju, ampak vse, kar počnemo, je treba početi ob upoštevanju človekovih pravic in to v celoti. Podpiram to reformo. In uh, menim, da je treba spostaviti tak sistem, da bomo s, uh, eh, usporedno reformirali tudi skupni azilni sistem ob spoštovanju človekovih pravic in ob krepitvi reševalnih operacij. Hvala lepa, gospod Radev, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, pozdrav, gospod komisar, kolegice in kolegi čisto jasen bi rad bil. Pred petimi leti sem začel ta mandat v Evropskem parlamentu in v tistem trenutku so bile osnovne ideje šele v fazi zgodnih zamisli, ko smo govorili o vladovanju zunanih meja. Postavili smo si roke tam nekje leta 2030, vendar se je potem situacija spremenila. Vedno več je eh, bilo priseljencev, prosilcev za azil, ki so prihajali preko zunanjih meja Evropske unije. Mi pa smo bili nepripravljeni na to, da bi se spopadli s tako velikim povečanjem teh tokov. Tako da nismo uspeli pravočasno sprejeti ukrepov, ki so bili potrebni za obvladovanje situacije. Nismo se zavedali, da naše zunanje meje niso dovolj močne in da moramo poskrbeti na, za drugačen način varovanja zunanih evropskih meja na boljši način. Sedaj pa se še vedno pogovarjamo o tem, kako premostiti te vrzeli in prepade in se sprašujemo, ali bo teh 10 tisoč novih kadrov dovolj, ali bo tudi širitev pooblastil zadoščala. Karkoli pa že storimo, ne smemo pozabiti na solidarnost med državami članicami, tistimi, ki so v notranjosti Evropski unije, tistimi, ki so na zonanih mejah. Hvala lepa, gremo na postopek. Ujemite bojo pozornost, deset ljudi imam na seznamu. In eh, res bi rad vsem dal besedo, vendar vas lepo prosim, da se držite pravila ene minute za govor, ker imamo potem še eno točko dnevnega reda pred glasovanjem. Lepo prosim, da se držite eno minutne omejitve. Gospa Šojdrova, hvala lepa za besedo, predsedujoči. Moramo se spomniti, da je ta predlog v bistvu odziv na velike napake, ki smo jih storili v letih 2015 in 2016, ko naše zunanje meje niso bile dovolj zaščitene in se je zgodilo več kot 2 milijona eh, seljencev, od katerih so le nekateri dejansko bežali pred vojnimi grozotami. Veliko pa je bilo tudi takih, ki sploh niso izpolnjevali pogojev za pridobitev azila in mednarodne zaščite. Tudi to je treba upoštevati. Evropska unija mora ohraniti nadzor nad svojimi mejami in nad svojo varnostjo in če gre za milijone in tisoče priseljencev, ki prihajajo na naše ozemlje, se izgubi občutek varnosti na lastnem ozemlju, zato sem za ta predlog. Gospodine povjereniče. Gospod Picul, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Evropska obalna in pa mejna straža zdaj po treh letih, torej kot kaže, postaje vse bolj operativna. Nov kontingent 10.000 operativcev naj bi v roku največ petih dni pomagal države članici, če se ta sooči s prevelikim pritiskom migrantov. Ampak agencija ni samo koordinator, ampak tudi podpornik, ki državam članicam omogoča soočanje s takšnimi prevelikimi pritiski. Mislim, da bi morali razmisliti o o tem, da bi lahko v sosednjih tretjih državah uh, ustanovili centre, v katerih bi more biti imigrante um, nastanili, vse začasno. Prihajam iz Hrvaške, zato vem, kako je bilo v preteklosti, ko smo se soočili z velikim imigranskim tokom. Želimo si, da bi nas lahko tudi sosednje države, oziroma države članice Evropske unije, pri tem podprle. Hvala. Hvala, gospa Stevens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 domnule lethbridge uh, hvala gospod predsedujoči zelo hvaležen sem da lahko govorim o takšni pomembni temi kajti ob toliko življenja na kocki toliko evrov na kocki ampak tako malo ljudi o tem govori v tej dvorani mislim da je rešitev preprosta upoštevanje zakonodaje, upoštevanje vladavine prava. Če nekdo želi priti v Evropsko unijo nezakonito, potem morajo obstajati jasna pravila. Reči moramo, oprostite, ne morete, pojdite nazaj. Ampak po drugi strani seveda mora obstajati tudi določena zakonita pot, kako priti do azila v Evropski uniji, kajti vse civilizirane države omogočajo pravico do azila tistim osebam, ki so preganjene. Obstaja torej eh, pravna pot. In ne vem, ali bomo s to rešitvijo, ko napotimo ne vem koliko tisoč eh, operativcev in zapravimo za to nekoliko, ne vem koliko tisoč evrov, ustrezna. Hvala, gospod Bogovič. Hvala za besedo. Eh, veseli me, da je <clears throat> v Evropskem parlamentu soglasje o tem, da je potrebno zunanje meje Evropske unije varovati in da je to garancija za to, da bo v Evropi mir, stabilnost pa da bo tudi deloval schengenski režim znotraj evropske unije. žal leta dva tisoč petnajst nismo bili vsi enotni na tem področju v treh letih pa je prišlo do tega spoznanja da so nezakonite da je treba nezakonite migracije enostavno zaustaviti. prepričan sem da je potrebno narediti še naslednje korake frontexu razširiti pristojnost da bo lahko vračal tudi iz tretjih držav nazaj v tretje države. prihajam iz slovenije kjer je bilo leta dva tisoč petnajst deset tisoč prehodov na dan v tistih najhujših časih in tudi sedaj je iz dneva v dan več prehodov tudi po nekaj deset na dan in eh, ta problem bo velik tudi v prihodnje. zato je potrebno zagotoviti to da bodo tisti ki prihajajo iz bosne srbije lahko tudi s pomočjo frontexa vrnjeni v tretje države. gospod predsedujoči gospod komisar Sam sem evropejec in tudi zagovornik Evropske unije. Opažam napredek na tem področju, na področju integriranega upravljanja z mejami. Frontex se spremenja v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki naj bi, imel tudi, naj bi imela tudi nove kapacitete, več operativcev, torej več osebja, več denarja za izvajanje svojih dejavnosti, kar je tudi naša zasluga, zasluga mm, evropskih poslancev, tudi socialistov mi želimo situacijo izboljšati, upoštevati želimo temeljne pravice ljudi in hkrati želimo tudi spoštovati listino o temeljnih pravicah. Vseeno pa obstaja tudi nekaj negativnih elementov. Sistem ni posebno uravnotežen, kajti popolne solidarnosti eh, ni. Ni solidarnosti z državami na južni meji Evropske unije. To velja naprimer za Španijo. Eh, Azilni svežen se ne upošteva. Prišlo je do blokade tega svežna v svetu in to je treba omeniti. Hvala. Hvala, gospod Marijas. Gospod predsedujoči, še enkrat bi poudaril, da prebivalci otokov v Egejskem morju res eh, potrebujejo, nujno potrebujejo pomoč, kajti vsak dan se soočajo z ogromnim številom migrantov, ki prihajajo v Grčijo. Pred kratkim je na samo so potekal tudi protest zoper mm, to dogajanje. Samo si nastali otoki enostavno ne morejo sprejeti več ljudi. Frontex mora dobiti novo vlogo. To drži mora pomagati državam članicam pri varovanju meja, ne samo kopenskih, tudi morskih. In opažamo, da vse več migrantov k nam prihaja prek kopenskih meja. Zato moramo tudi jasno izboljšati delo, tudi delo Frontex